Odbori so se odločili za začetek medinstitucionalnih pogajanj. Um, torej, um, poročila, ki vsebujejo besedilo teh mandatov, so eh, razvidna na spletni strani Evropskega parlamenta in um, to bo objavljeno tudi z zapisnikom današnjega dne. Um, določeno število poslancev ali določeno število poslanskih skupin lahko tudi pisno zaprosi do polnoči jutri, 6. februarja, da se glasuje o začetku teh pogajanj. Če ne bo eh, predlagano glasovanje o začetku teh eh, pogajanj, lahko odbori začnejo s temi pogajanji. Želim vas opozoriti na to, da bom skupaj s predsednikom sveta v sredo podprl um, zakonodajni akt v skladu s 68. členom poslovnika. E, naslov tega akta bo objavljen v zapisniku tega zasedanja.